Sedaj prehajamo k obrazložitvam glasovanja. Najprej poročilo eh, Milana Zvera. Eh, gospod Jakolino. Sì, signora. Sì, signora Presidente. Non... Eh, hvala, gospa predsedujoča. To poročilo predstavlja korak naprej pri ustvarjanju novih izobraževalnih možnosti za mlade. Več raziskav, več inovacij, več strategije 2020 in to je v kontekstu, ki postaja vedno bolj aktualen. Več izobraževanja, več šol, več univerz, da poskrbimo za to, da dejansko eh, pride do sodelovanja na področju mladih, eh, da se doseže dodana vrednost pri spodbojanju kulture. E, v, spodbujanje izobraževanja v prihodnje je tudi predmet tega poročila, zato smo glasovali za večja mobilnost za mlade, več možnosti za to, da najdejo delovno mesto eh, na trgu dela. In seveda tu ne smeti samo za mlade v specifičnem kontekstu, ampak za vse mlade, ki se lahko naprej razvijajo. Hvala. Gospod Koslek. Frau Präsidentin, gospa predsedujoča. Gospod Koslik pravi predsedujoča. No, no Koslik, you, Mr... e, niste vi, gospod Posled, na vrsti, ampak gospod Koslik. Hvala pekne za slovo. Važeni pan predsednik, steni parlament. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, podprl sem uh, pobudo mladi in mobilnost, ki želi zmanjšati zgodnje zapuščanje šol do leta 2020 za 15 ali 10 odstotkov in želi povečati število diplomantov uh, za 30 ali 40 odstotkov. V Evropi diplomira približno 40 odstotkov študentov, v, na japonskem pa 50 odstotkov. Um, 21 odstotkov mladih ljudi je brezposelnih v Evropi, zato sem podprl to pobudo Mladin mobilnost. Ocenjuje se, da bo do leta 2020 večja potreba po univerzitetnih uh, diplomirancev od 25 do 30 odstotkov. Gospod Kalinovski. Hvala lepa. Evropski programi, ki podpirajo mlade, podpirajo tudi podporo Evropskega parlamenta, kajti govorimo o prihodnosti našega kontinenta. Ti ljudje so v precej občutljivem položaju danes, zato jih moramo izobraževati, pomagati, jim moramo, da se učijo jezikov, tako da bodo lahko prosto izbirali, kam želijo hoditi v šolo vsak nima dovolj denarja, zato da bi mu bilo to omogočeno. Imamo programe kot je Leonardo, Erasmus. In uh, ti programi kažejo na to, da gre za dober, uh, dobro porabljen denar. Tukaj dobimo veliko dodane vrednosti. Predvsem, ljud, predvsem mladi iz eh, podeželskih območjih pa nimajo možnosti, da bi obiskovali univerze, zlasti, če se ti nahajajo od njihovega doma. Hvala lepa, gospod Topola.

programi za mobilnost mladih koristijo vsem. Imamo kopenhagenski proces in druge, ki so primer za to. E, poročilo gospoda Zvera še bolj krepi smer te pobude, odpira nove možnosti za mlade ljudi na področju izobraževanja in usposabljanja v Evropi. E, lahko izmenjujemo dobre prakse, in to je lahko zelo dobra podlaga za bodočo rast evropskega gospodarstva. Vendar pa gre še posebej za to, in tega ne smemo pozabiti, da gre za ljudi, za posameznike. Gospa predsedujoča, po vsej Evropi obsojamo generacije mladih na emigracijo in na revščino, obsojamo generacijo še nerojenih na takšno prihodnost in samo zato, da bi vzdrževali to zamisel o monetarni uniji. V Irskem se je BDP znižal za 20 odstotkov zaradi teh eh, ukrepov varčevanja. Pa vseeno vemo, da to vse skupaj ne bo delovalo. Ko smo se um, dogovorili o reševalnem svežnju, smo se dogovorili, da bo to nek kratkoročen ukrep. Uh, In sedaj to ni uspelo, pa nadaljujemo z enakimi politikami na portugalskem in pa v Grčiji. Nasplošno, namesto da bi priznali naše napake, je kako visoko ceno bodo naši davkoplačevalci plačali za to našo domišljivost. Domišljavost, oprostite. Gospa Morko, najte. Hvala lepa. Zelo vesela sem, da smo danes sprejeli predlog, ki predlaga okvir za izboljšanje sistema splošnega in poklicnega izobraževanja. To je lahko osnova za to, da Evropska unija še naprej izboljšuje svoje sisteme usposabljanja in pa izobraževanja. Želela bi izpostaviti nekatere vidike resolucije. Najprej pobuda Mladi in mobilnost želi pomagati doseči cilje strategije za leto 2020 in želi zmanjšati zgodno zapuščanje šol od 10 eh, do 15 odstotkov. Vendar pa mislim, da v resoluciji ni dovolj ukrepov, ki bi se osvečali, ki bi si osredotočali na kvalifikacijo učiteljev. Učitelji imajo največji vpliv na razvoj otrok in zagotoviti moramo, da bomo naredili vse za to, da bodo evropski učitelji najboljši. Pozdravljam to, da komisija zahteva oziroma namerava eh, objaviti obširno strategijo na to temo. Gospod posel, Eh, gospa eh, predsednica, eh, danes govorimo o mladini, o čezmejnem sodelovanju. To se dogaja ravno pri nas, skupaj za češko mladino. Zato je poročilo izjedno pomembno, ker obsega tri točke. Povezavo univerz, zlasti v evropskih regijah in obmejnih regijah, poklicno izobraževanje, kajti eh, potrebujemo tudi ljudje z poklicno izobrazbo in tretja točka je znanje jezikov. Eh, in eh, jaz ljubim Šekspirov jezik, vendar pa se mi zdi škoda, če bi se mladi učili samo enega jezika, ampak je koristno, če se učijo tudi jezik jezika sosedov, če se učijo jezike manjših narodov. To moramo še posebej spodbujati. Samo na ta način lahko dejansko spoznamo kulturo naroda, eh, če se uživimo v ta jezik. In tu so pred nami velike naloge in prilike. Hvala. Thank you, Mrs. Hvala, gospa Jojevska. Mrs. Jeonjevska. Gospa Jeonjevska przewodnicząca za udzielenie mi głosu. Niezmiernie cieszy mnie, że inicjatywa młodzi. Hvala lepa. Vesela sem dejstva, da je strategija Mladi in mobilnost postala tudi del strategije Evrope za leto 2020 in da se sredotoča tudi na neuradno izobraževanje ko gre za sodelovanje v mladinskih organizacijah, prostovoljstvo, ko gre za nevladne organizacije. Vse to lahko mladim ljudem pomaga pri tem, da postanejo dobri um, teamplayerji in to tudi izboljša njihove možnosti za to, da dobijo delovno mesto. Hvala lepa, sedaj pa poročilo Hannibal o, zgol, o zgodnjem učenju. Najprej pogovoril gospod Kalinovski. Hvala lepa. Otroci so naša prihodnost. Oni so tisti, ki bodo poskrbeli za izgradnjo dobre evropske družbe in zato jih moramo izobraževati. Od, eh, že od zgodne starosti. Izobraževanje mora temeljiti na močnih temeljih in prav tako ga morajo izvajati dobro usposobljeni učitelji. Potrebno je poskrbeti za enako izhodišče za vse otroke, ne glede na to, ali prihajajo iz uh, bogatih družin ali revnih družin ali iz podeželja oziroma iz mest. Vsi otroci bi morali imeti enake priložnosti. Uh, tukaj govorim predvsem o otrocih iz uh, podeželskih območij, ki imajo slabši dostop do šole gospod Takula o poročilu Hannibal. Hvala, gospa predsedojoča. Zelo pomembno je, da se osredotočamo na učenje v zgodnjem otroštvu. Poročilo je zelo dobro. Vendar pa želim dodati še naslednje. Zgodnje učenje, učenje v prvih letih postavljajo temelje za otrokov razvoj. E, otroci potrebujejo e, varno življenjsko okolje in šele na ta način imajo možnosti, da so uspešni tudi v prihodnje. Skratka, um, izobraževanje, vzgoja in šolsko izobraževanje, šolanje. To je zelo pomembno, to poročilo, eh, ta področje zelo dobro obravnava v različnih državah članicah, obstajajo različni modeli in poskrbeti moramo za to, da bodo vsi otroci v Evropi imeli eh, te možnosti, da jih bodo lahko izkoristili. Hvala. Danes sem imel priložnost obiskati vaše volilno okrožje in sem peljal tudi otroke na plažo. Spomnim se, kako so moje deklice izdelovale uh, grad iz uh, peska in popolnoma sta bile mm, zatopljene v to delo. Nisem uh, imel srca, da bi vam povedal, da prihaja plina in plima in podobno sem se počutil, ko smo razpravljali o današnjih poročilih. Imamo gospodarsko krizo, naš BDP se bo zrušil, mi pa govorimo o zgodnem učenju, odgovornosti v okviru ILO, o tem, ali naj bo Sarajevo Evropska prestolnica kulture. Naj vam podam eh, te strašljive statistike. Leta 1974 eh, so Eh, evropske države predstavlja 36 odstotkov BDP-ja eh, svetovnega, danes 26 in leta 2020 bo znašal ta odstotek 15 odstotkov. Eh, mi pa govorimo o tem, da je potrebno spodbujati ehm, otroke k temu, da se učijo, medtem pa svet prevzemajo močnejše države, ki so se naučile, kakšna je vrednost decentralizacije in pa mm, gospodarske moči bojim se, da nas čakajo težki časi. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau sureaguoti į diskusijų metu šiandieną ryte. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Želim se odzvati na izjavo poslanca Tomaševskega. Njegova izjava ni bila pravilna. Polska manjšina naj bi bila zapostavljena v, v Litvi tam je 200 tisoč polskih učencev in obstajajo šole, ki nudijo tudi učne ure v polščini, v Nemčiji, kjer je 2 milijona eh, Poljakov, pa ni nobene šole, ki bi omogočala učenje v polskem jeziku. V Litvi lahko otroci dobijo učne ure v poščini od vrca do univerz. 42 odstotkov litvanskih manjšin, članov manjšin v Litvi. Menijo, da njihov jezik tudi prednost, ko iščejo delo v Litvi. Ďakujem pekne, pani predsednica. Hvala lepa. V razpravi sem slišala, da želi gospa Hannibal eh, doseči soglasje v celotnem političnem spektru. Vseeno sem se eh, vzdržala glasovanja, saj sem menila, da, ta, da to poročilo posega v pristojnosti nacionalnih držav. Pozdravljam na primer barcelonske cilje, ampak ti so se končali na katastrofalen način. To so bile številke, ki so bile narekovane iz centralne ravni državam članicam. Spoštovati moramo pristojnosti držav članic, one morajo odločati o tem, koliko institucij potrebujejo. Ne gre samo za vprašanje števil, gre tudi eh, za vprašanje kulture posamezne države. Žal mi je, da nisem mogla podpreti tega poročila. Ampak zdi se mi, da ne spoštuje mojih načel. Hvala lepa. Hvala sedaj pa o sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in pa Mauretanijo. Excuse me, madam, I, I uh, was uh, applying to speak also to this point. Gospa predsedujoča, želel sem govoriti pri prejšnji točki. Ali smem? for some others. Okay, go ahead. Dobro, izvolite. Hvala lepa. Otroštvo vpliva na prihodnost eh, odraslega človeka in to pomeni, da ima tudi izobraževanje izredno pomembno vlogo investicije v, z, v, izobraž, v, v izobraževanje so zelo pomembne za posameznika. Takšno vrsto izobraževanja lahko na najbolj učinkovit način zaščitimo, tako da zaščitimo družino. Starši so prvi učitelji otroka in zato bi ta okvir moral omenjati tudi starše. Lahko bi zapisali, da če starši ne skrbijo za svoje otroke, um, potem ne smijo biti otroki kaznovani, otroci kaznovani za to. Potrebno je izboljšati situacijo družin v Evropski uniji. Sedaj pa sporazum uh, z Moretanjo, gospod Henan. Hvala lepa. Podporniki skupne ribiške politike pogosto opozarjajo, glede na, uh, govorijo o tem, da ribe poznajo nacionalno um, meje. Uh, no, to je sicer uh, dobra ideja, ampak. Uh, Če si ogledamo države, ki so bile uspešne v ribiški politiki, Nova Zelandija, Irska in um, vse so to naredile tako, da so ribičem dale smisel nekega lasništva, tako da obravnavajo ribe kot. Uh, trajnostni vir, ampak skupna ribiška politika te staleže definira kot nekaj skupnega, vsi ribiči imajo enak dostop do teh staležev in zato so staleži tako osiromašeni. Pa še nekaj. V zadnjih letih smo videli No Smo videli, da migrirajo tudi skuše iz enih teritorijalnih vod v druge. To je morda sreča za njih, ne pa za nas. Mogoče se bo vse skupaj čez nekaj časa obrnilo, ampak če želimo ribo ohraniti kot nek trajnostni vir, potem moramo priznati lasništvo ribičev v njihovih teritorijalnih vodjah. Hvala lepa, gospod Mikolašik. V zvezi z uh, javnimi naročili. Uh, also, uh, was, uh... Ne, želel sem govoriti o aktu za mala podjetja. O, o tem pa nisem želel govoriti. Hvala. Your... Dobro, hvala. Sedaj bomo govorili o krizi v Evropskem ribiškem sektorju zaradi porasta cen nafte. Prvi je na vrsti gospod Jar. Pen... Eh, hvala, gospa predsedujoča. Rastoče cene na svetovnem trgu niso same eh, krive za krizo na ribiškem sektorju, eh, kajti gorivo je to proščeno davkov in pravzaprav vsi ribiči plačujejo to ceno, tako v EU kot drugot. Šlo je za dvig pravila de minimus in to naj bi dojeli kot priliko, da se ribičem pomaga. Eh, da delajo bolj trajnostno, bolj okolju eh, prijazno. In tretjič, eh, pocenitev goriva tega ne bo dosegla. In države članice bi morali biti v tem smislu inovativno in iskati druge rešitve. Hvala. Bilbao. Gospa Bilbao. Hvala. Najprej Želim izraziti solidarnost z vsemi tistimi v Lorki, v provinciji Murcia, v Španiji, eh, svojcem osmih žrtev in tudi 250 osebam, eh, ki so um, utrpele poškodbe v včerajšnjem potresu. Govorim v svojem imenu, zato ker me skrbi težavna situacija na tem sektoru zaradi rastočih cen goriva. 30 do 60 eh, tisoč evrov je potrebno plačati podjetjem za to, eh, da bi sploh ostala pri življenju v teh težavnih časih. In v proračunu ni nič predvidenega za to, nič ni bilo dvigneno. Vse ima tudi socialne vplive, vplive na okolje, ne sme biti skliv neko konečnostima državami, članicami. Eh, potrebno je podpirati to aktivnost za to, da bi se zmanjšala odvisnost ribičev eh, od eh, dosedanjih eh, goril, tako da bi imeli tudi prihodnost. Hvala lepa. Z veseljem, z veseljem sem podporil ta priporočila. Ribištvo, kakor tudi kmetijstvo, je zelo občutljiva dejavnost, občutljiva je zaradi vremena, zaradi kvot in zaradi stanja staležev. Poleg tega je prišlo še do nenadnega porasta cen nafte. Na zadnje bo rešitev morala izgledati tako, da bo Evropa bolj neodvisna, ko bo šlo za oskrbo z energijo. Mi morali bi razmisliti o izkoriščanju območij v Evropi, ki še niso uh, dovolj izkoriščena. Če bi lahko povečali oskrbo v Evropski uniji, bi to zmanjšalo odvisnost od svetovnih cen in pa manj bi bili odvisni od nedemokratičnih režimov, ki nam dostavljajo nafto. Hvala lepa, sedaj pa akt za mala podjetja. Prvi je gospod Roder, zdi se, da ga ni v dvorani. Drugi je pa gospod Mikolašik. Hvala lepa za besedo strinjam se z zahtevo kolegov, da mora biti evalvacija akta za male podjetja in pa njihova vključitev v druge politike pomembna tako na nacionalni, kakor na evropski ravni. Majhna podjetja, majhna se velika podjetja uh, skrbijo več za kot uh, eh, 100 milijonov mest. Uh, um, finančna podpora za majhna za odprtje MSP-ev ni primerna. Nekatere ugotovitve kažejo na to, da se skozi posredniške banke uh, dostop, je dostopa samo do 75 odstotkov izmed 21 milijonov, ki so namenjeni majhnim in srednjim velikim podjetjem. Gospod Mičel, naslednji. Hvala lepa. Želel bi povedati nekaj besed o tej temi. Govorim v imenu Evropske ljudske stranke. Podpiramo določbe, ki želijo podpreti MSP-je. Vemo, kako pomembna so ta podjetja za Irsko, Eh, gospodarstvo in za evropsko gospodarstvo. Ne zdi pa se nam uh, primerno, da omenjamo skupno konsolidirano davčno osnovo v tem poročilu. Eh, v Nemčiji sedaj pravijo, da imajo sedaj pomisleke glede tega celotnega sistema dajmo podpreti majhna sedna velika podjetja, ne smemo pa propagirati takšne, uh, takšnih idej o tej skupni konsolidirani davčni osnovi. Ta ima prednosti in pa slabosti. Uh, sem za pomoč MSP-jev, ampak ni nujno, da uvedemo CCCTB. Glasoval, glasoval sem proti CCCTB-ju, ampak nisem pa glasoval proti celotnemu poročilu. Vesel sem, da sem lahko sedaj to povedal. Hvala, gospod Mitchell. Ali bi lahko povedali, kaj pomenijo te kratice? Vesel sem, da ste me to vprašali. CCCTB pomeni skupna konsolidirana davčna osnova na dohodek od podjetij. Gotovo obiskovalci, so obiskovalci veseli, da sedaj vedo, o čem ste govorili. Just... Mi smo slišali imena. Skušal sem. Eh, želel bi vprašati, ali je nekaj lahko ideologija samo zato, ker tega ne marajo na irskem. Govornik nima ključenega mikrofona, zato ga ne moremo tolmačiti. Ne gre za to, kaj eh, na irskem maramo ali ne. Smo poslanci in lahko predstavljamo svoje stališče in uh, predstavniki drugih držav članic nam ne bodo narekovali, kaj ne počnemo. Uh, ne bomo počeli nečesa, kar marajo druge države članice. Vse države članice pošiljajo vsem poslance, zato da predstavljajo svoja stališča. Naše stališče je takšno, da CCCTB, da je to nekakšna propaganda, ki se jo je nekdo preprosto izmislil in eh, obstajajo pač prednosti in slabosti in tukaj ne smemo sprejemati preuranjenih odločitev. Tako, sedaj pa je na vrsti gospod Takola. Mida tule ühtese üritusverotukse, niin se on erittäin haastava Euroopan... Eh, hvala, gospa predsedojoča. To je dejansko zelo pomembna točka za Evropsko unijo, ki pa je hkrati tudi zelo velik izjiv. Eh, gospodarske strukture so različne v posameznih državah. Če pa imamo skupni trg, moramo tudi poskrbeti za to, Eh, da mala in srednja podjetja, ki so hrbtenica evropskega gospodarstva, prejmejo ustrezno podporo. In eh, zdi se mi zelo pomembno, eh, da se za srednja in mala podjetja nekaj stori v tem smislu. Finska podjetja so naprimer zelo daleč oddaljena od jedra skupnega trga in to pomeni tudi višje transportne stroške za finska podjetja in tudi višje cene proizvodov in to je potrebno kompenzirati, naprimer z obdavčitvijo, pa tudi z drugimi ukrepi. E, tako da bo izhodišče enako za vse. E, tako poročilo je bilo sedaj napisano in zelo me veseli, da to poročilo obstaja. E, to je pomembno tudi za podjetja bolj oddaljenih severnih regijah. Gospod Kelly. Good morning, Ja, Strinjam se s tem, kar je povedal Kaj Mičel v zvezi z eh, CCCTB, ampak sam sem osredotočil na neko drugo zadevo. Nič ni bilo omenjenega, omenjeno vprašanje ponarejanja v zvezi s tem predlogom. To obžalujem, kaj ti ponarejanja povzroča veliko škodo podjetjo, podjetjem po vsej Evropi. In to še olajšujejo vlade nekaterih držav, ki dajajo mm, zaščito takšnim podjetjem. Mislim, da bi morali z njimi, da bi morali na njih pokazati s prstom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 Zato moramo poskrbeti za skupne ukrepe v korist inovacij. Potrebno je spodbujati kreativnost državljanov. Naprimer, na ta način, da delavcem omogočimo, da podajo predloge, kako napraviti njihovo delo za bolj učinkovito. Prepričan sem, da naši državljani želijo uporabljati moderno tehnologijo. Poglejte si, koliko aplikacij je že bilo razvitih v Evropi. Državljani, strokovnjaki in pa podjetja se morajo tesneje povezati in zato potrebujemo tudi podporo lokalnih in centralnih oblasti. Upam, da bodo ukrepi, ki smo jih sprejeli, pomagali pri tem. Gospod Jar, Gospa predsedojoča, žal včeraj nisem imel prilike, da bi se vključil v razpravo. Zlasti pa se pridružujem tistim govornikom, ki so povdarili, eh, da so inovacije in raziskave nekaj, kar bi se moralo dogajati tudi na sektorju kmetijstva um, kmetijstvo je nekaj sodobnega, tudi tam se dogajajo raziskave in razvoj. Evropska e, unija je pred tremi velikimi izzivi in sicer gre za uh, zagotovitev za varno oskrbo s hrano, e, za proizvodno uh, in zagotovitev sreznega okolja in tretjič za proizvodno energije. Uh, ti cili, ki med seboj deloma močno divergirajo, um, um, morajo biti prežeti tudi znanstvenimi raziskavami danes in v prihodnje. Hvala. Hvala lepa. Podporil sem poročilo Unija inovacij. Inovacije so pomembne za razvoj Evrope. Še pomembneje pa je podpreti inovacije v MSP-jih zlasti v novih državah članicah, ki še zaostajajo na tem področju. MSP bodo odločali o tem, ali bo evropsko gospodarstvo ostalo konkurenčno ali ne. Raziskave Ernst Young kažejo, da tri od štirih prošen za financiranje MSP-jev, eh, da so um, te prošnje zavrnjene. Zato moramo narediti več za to, da bi države članice prepričali v to, da naj podprejo majhna in srednja velika podjetja. Sicer jim samim ne bo uspelo v luči vedno večje konkurence po vsem svetu. Hvala lepa, gospod Kuski. Dziękuję, pani przewodnicząca. Poparłem Chicago. Hvala lepa, gospa predsednica. Podprl sem zelo zanimivo in celovito poročilo o preoblikovanju Evrope za obdobje po krizi, kaj ti upam, da bo to tudi uh, ustrezno podprlo razvoj eh, v regijah in da bomo na ta način tudi zmanjševali beg možganov. Mi moramo zagotoviti trajnostni razvoj in zato potrebujemo več sredstev za inovacije in raziskave. Uh, vlade moramo spodbujati, da naj eh, zagotovijo več sredstev, da pa hkrati tudi določijo minimalni poračunski prak za raziskave in razvoj. Nivo financiranja ne eh, sme seveda iti na račun drugih pomembnih evropskih politik. Hvala lepa. Hvala lepa. Mi vemo, da so inovacije zelo pomembne za eh, gospodarski in socialni razvoj v Evropi in kljub temu Evropa še ni imela eh, nekega sistema za upravljanje inovacij in zaradi tega je tudi zelo dobro, da smo dobili ta predlog eh, komisije. V tem dokumentu o uniji inovacij sprejemamo pravila in eh, mi moramo seveda zagotoviti, da bomo poenostavili stvari. Gre za zmanjševanje birokracije. To je prvi pomembni korak. Vsak raziskovalec, vsaka oseba, ki dela v industriji, v MSP-ju, vedno pravi, da ko želi uporabiti eh, denar Evropske unije, da mora najprej eh, premagati birokracijo. To je najtežja stvar. Mi potrebujemo ustrezne sisteme upravljanja in osredotočati se moramo na velike projekte in ne trositi eh, denar eh, se poprek. Inovacije v Evropski uniji so lahko eh, tudi zelo pomembne za reševanje podnebnega vprašanja. Sedaj prehajamo na konvencijo mednarodne organizacije, dopolnjene s proporočilo o delovcih in gospodinstvu. Sedaj najprej gospod Repo. Eh, gospa eh, predsednica. Delovni pogoji so dosti krat zelo različni in eh, dosti krat zelo slabi. V Evropi imamo celo vrsto tujih delavcev, ki prihajajo iz krajev onkraj naših meja, nimajo nobenih dokumentov, morajo delati v težkih pogojih in so torej eh, podvrženi samovolji delo, eh, da javcev. Mi moramo poskrbeti za socialne pravice za te delo, eh, jemalce, za te delavce. Isto velja seveda tudi za zaposlene v gospodinstvu to delo je dosti krat podobno suženstvu in te osebe se ne upajo pritoževati zaradi slabega ravnanja z njimi, zaradi spolnega nadlegovanja, ker se bojijo, da bodo zgubili delovno mesto. Se pravi, zaposleni v gospodinstvu morajo biti prednostna naloga v okviru strategije 2020. Hvala lepa. E, gospa predsednica o eh, delovnih pogojih v gospodinstvih. Torej, strinjam se s, ti, s timi, ki pravijo, da eh, zaposleni in v glavnem gre za ženske, morajo imeti pravico do ustreznega plačila in socialnih eh, storitev. In ravno na tem področju področju je veliko nepravičnosti in dogajajo se neverjetne stvari. Pri uveljavljanju upravičenih zahtev bodite pozorni tudi na birokratske ovire. V Nemčiji, na primer, pri zaposlovanju v zasebnem sektorju moram eh, poiskati eh, davčnega svetovalca zaradi tega, ker je toliko birokracije in ker so eh, zakonske določbe tako komplicirane. Tu človek zgubi veliko denarja in živcev, če pa se ne odloči za davčnega svetovalca, izplačuje denar seveda v gotovini in s tem tudi krepi delo na črno. Prosim, da to tudi upoštevate. Hvala lepa. E, prehajamo sedaj na odpornost na antibiotike in zopet vi, gospod Jar. Gospa predsednica, lahko bi e, kar obstal tukaj. E, po poklicu sem kmetovalec, agronom in uporabo antibiotikov pri živalih moramo zmanjšati low as possible, se pravi čim manj je uh, rešitev in podlaga za naše delovanje. Drugič, mi potrebujemo analizo dejanskega stanja, se pravi, mi moramo preučiti podatke in moramo ugotoviti, kaj se dogaja v državah članicah Evropske unije in vse države članice bi morale sodelovati pri tej analizi. Tretjič, potrebujemo znanstvene raziskave, moramo analizirati nevarnosti, zato da eh, se jim bomo lahko tudi ustrezno zaprstavili. In četrtič, mi ne potrebujemo nobenih ideologij, ideoloških sovražnikov, ideologija ne more stobiti biti na mesto znanosti. Hvala lepa tudi za vašo potrpežljivost, gospa predsednica. Sedaj poročilo šake o kulturnih razsežnostih zunanjega delovanja Evropske unije in najprej gospod Repo. Eh, hvala lepa. Eh, to poročilo je treba podpreti. Res je pomembno, da Evropska unija kot gospodarski velikan postane tudi velikan na kulturnem področju. Kulturna raznolikost je eh, velika prednost Evropske unije in pri mednarodni politiki eh, igra tudi kultura določeno vlogo. Kultura je človekova pravica in eh, nam tudi omogoča izpolnjeno življenje. Eh, kulturo. Eh, v Evropski uniji moramo dopolnjevati s tisto kulturo eh, iz držav, s katerimi smo partnersko povezani. Eh, kulturna razsežnost je naprimer tudi pomembna pri razvoju demokratičnih družb, pri trgovinskih sporazumih je treba ob trgovinskih vidikih navajati tudi kulturne. Mi potrebujemo ljudi, ki se spoznajo tudi pri kulturah drugih ljudi. Hvala lepa, gospod Bilan. Hvala lepa, gospa predsednica. Evropska kulturna dediščina je velika vrednota. Naše države pa imajo različne kulture in tu gre pravzaprav za neko eh, globalno znamko. Mi, eh, se, mi hočemo poučevati druge o tem, kako uporabljati eh, kulturo. Tudi za kulturo so pomembne nove tehnologije. E, s temi tehnologijami tudi branimo človekove pravice, zlasti v tistih državah, e, ki še živijo s cenzuro. In Eh, Evropska unija mora torej tudi spodbujati uporabo interneta zlasti v zaprtih, zatiranih družbah eh, s cenzuro. Mi potrebujemo strategijo za mobilnost, tudi za krepitev vloge znanosti in kulture. Kultura v diplomaciji je zelo pomembna in zaradi tega sem tudi glasoval za to poročilo. Hvala lepa, gospod Silpra. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Deklaracije v poročilu so zelo pomembne in tu najdemo take izjave, da mora Evropska unija ukrepati po celem svetu, se zauzemati za svobodo govora, medijev, svobodnega, prostega dostopa do medijev. Evropska komisija bi morala se zauzemati eh, za eh, svobodo interneta. Vendar zavedati se moramo seveda tudi grožen. Eh, mi želimo seveda, da se spoštujejo te temeljne pravice. Žalosten pa sem bil, ko sem glasoval za to poročilo. Torej, mi pozivamo k spoštovanju teh temeljnih pravic drugot in pozabimo, da jih ne spoštujejo v eh, državah članicah, naprimer Poljska. Eh, kaj se je tukaj zgodilo z novinarji, ki so kritično obravnavali vlado? Eh, tudi situacija Eh, je eh, nevarna pravzaprav in to je tudi treba povedati. Gospod Takula. Eh, hvala lepa. Res je zelo pomembno, da igra kulturna razsežnost določeno vlogo pri eh, razpravljanju o zonanji politiki. In ugotovil sem, da to kulturno razsežnost eh, zanemarjamo že desetletje, naprimer v primeru Sirije. V Siriji zatirajo ljudi in malo številne evropske delegacije so omenjale eh, zatiranje določenih kultur v eh, eh, tej državi in kar je povedal gospod Repo ravno kar. Človekove pravice eh, obsegajo tudi kulturno razsežnost. Kultura je del človekovih pravic in to je pomembno za nas eh, v Evropi in eh, evropska zunanja politika mora to tudi imeti v ospredju. Hvala. Hvala, gospod Kuski. Hvala lepa, gospa predsednica. Glasoval sem za to zanimivo poročilo o kulturnih razsežnostih zunanjega delovanja Evropske unije. Kako naj ne bi podprl izjav da moramo torej podpirati demokracijo, dostop do medijev po celem svetu, vendar imam eh, še vedno vtis, da nas preveč skrbi, kaj se dogaja zunaj naših meja in premalo se ukvarjamo s tem, kar se dogaja pri nas na polskem. Ko je sedanja koalicija prevzela oblast, so začeli odpuščati novinarje eh, v medijih in sicer tiste, eh, ki kritično pišejo o sedanji vladi. Jacek Sobala, eh, gospa Gargas in drugi so bili odpuščeni. In tudi drugi novinarji eh, so ostali brez svojih pravic in ne morejo več delati za javne medije. In to je seveda sramota. Eh, gospod Takula, prosim za pozornost. Sedaj je zadnje poročilo Sanchez Schmidt eh, o izkoriščanju potencijala kulturnih in ustvarjalnih industrij. In Sarajevo kot Evropska prestolnica kulture, prosili ste eh, za razlago glasovanja obeh teh dveh. Imate torej dve minuti. Razlagi za oboje hkrati. Najprej nekaj o eh, poročilu gospe Sanchez Schmidt. V Evropski uniji je pomembno seveda, da priznavamo pomen kulturnih in ustvarjalnih industrij. Treba je eh, spoznati celoten potencial teh industrij. Del našega BDP-ja eh, ustvarja seveda tudi ustvarjalna industrija. In Eh, ta industrija seveda ustvarja tudi delovna mesta in tako naj ostane tudi v prihodnje. Vendar, če govorimo o kulturni razsežnosti, je pomembno, da spomnimo na to, da obstajajo tudi druge stvari in ne zgolj gospodarska eh, rasta. Tudi človek se raste in razvija in zaradi tega je eh, pomen kulture večji. Ne gre zgolj za BDP. Človek ni ne živi samo od kruha, eh, temveč eh, potrebuje bistveno več, potrebuje kulturo in zato potrebuje seveda ustrezne pogoje za ustvarjanje. In zato moramo imeti stalno v mislih kulturne in ustvarjalne industrije v Evropske uniji in dosti krat namreč na nje pozabimo, ko govorimo o gospodarstvu. Sedaj pa Sarajevo kot je Evropska prestolnica kulture v letu 2014 to podpiram, to je tudi soglasna želja odbora za kulturo. Gre tudi seveda za obletnico začetka Prve svetovne vojne in zaradi tega bi bilo morda dobro, da v letu 2014 dejansko razglasimo eh, Sarajevo za Evropsko prestolnico kulture v tem letu. E, s tem podpiramo tudi mir, ki sedaj vlada v Sarajevu. Hvala lepa. S tem smo končali obrazložitve glasovanja e, in sejo prekinjamo do eh, tretje ure popovdan. Hvala lepa.